Die Sitzung ist eröffnet. Tako, ponovno otvarjam zasedanje. Dobro jutro vsem, spoštovani kolegice in kolegi. Izvolite. Hvala. Postopkovno vprašanje imam. Danes ob 12. je sem povabljen Filip Borbonski na slavnostno sejo in želela bi to Eh, zavrniti. Ta parlament naj bi predstavljal evropsko demokracijo in zato bi moral imeti zaprta vrata za tiste voditelje držav, ki niso bili eh, demokratično izvoljeni na volitvah, eh, kot je primer španskega kralja. In zato prosimo predsednika parlamenta, da ne dovoli, da bi voditelj države, ki ni bil demokratično izvoljen, nastopil tu v plenarni dvorani. Gegen die Demokratie. Ja, kolegice, tu ne prepoznam kršitve demokratičnih načel, imeli smo že druge tovrstne goste. Prva točka na dnevnem redu je izjava podpredsednice komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in sicer v zvezi s smrtonosnimi zračnimi napadi ameriških sil na bolnišnico zdravnikov brez maja v afganistanskem mestu Kunduz. Da vam povem, da pri tej izjavi ne bo proste razprave, prav tako ne postopka modrega kartona. v imenu podpredsednice komisije in visoke predstavnice Unije za zunanjo in varnostno politiko.